Gospa predsednica, lep pozdrav vsem in dobrodošli. Na dnevnem redu danes imamo najprej vprašanje za ustni odgovor z razpravo o odpravi pohabljenja ženskih spolovil. Besedo kot prva dobi gospa Žuber. Hvala lepa.